guten morgen ich begrüße sie zur sitzung des haushaltskontrollausschusses. wir Na vrsti je točka 54 na dnevnem redu. Glasovali bomo o poročilu Pirinski o Evropski investicijski banki. Letno poročilo za leto 2014. Ali poročevali želi besedo? As soon as I have direct vision. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Samo v pojasnilo, kako veste, smo to glasovanje nekoliko eh, preložili, zato da smo lahko dosegli kompromise. V glavnem smo bili uspešni, tako da upam, da bo tudi glasovanje uspešno. Hvala, s tem lahko začnemo. Oziroma še kolega Sarvama želi besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se poročevalcu za upravljeno delo. Včasih se nam zdi, da bi lahko dosegli tudi kaj več, ampak to je samo splošna pripomba. Um, ehm, želimo pozoriti samo na to, da imamo običajne postopke za to, da dosežemo določene zadeve in uh, vsakeč, ko imamo kakšno poročilo, bi morali ta ne eh, napisana pravila spoštovati, tako kot eh, je to v naši tradiciji. No, vseeno se pa zahvaljujem poročevalcu za upravljeno delo. Ja, hvala za to enigmatično sporočilo. Sedaj pa a, eh, lahko začnemo. OA, uvodna izjava, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Uvodna izjava Aza proti. Ali lahko glasujemo elektronsko? Konec zasavanja. Sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani vzdržani, bomo to preverili elektronsko. Predlog spremembe 3. Glasujemo. Ček, bitte. Der Ček je geschlossen. Das ist abgelehnt. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 4 za. V dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto drugi del za proti ustrašani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili elektronsko. Drugi del predloga spremembe 4. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo tudi morali elektronsko preveriti. Mislim, da je sprejeto z enim glasom večine. Glasovanje je končano, zavrnjeno. Predlog sem imel 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem imel 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem imel 8 za, proti, vzdržani, bomo tudi to preverili elektronsko. Predlog spremembe 8. No. E uh, ILS e ima en glas preveč. Konec preverjanja. Sprejeto. Predlog spremembe 9. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predložujem 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predložujem B11 je brezpredmeten, predložujem B12 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili elektronsko. Predlog B12 lahko glasujete. sprejeto. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 18 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 19 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 20 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 21 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 22 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 23 za, proti, vzdržani, sprejeto, pa razhodimo v 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 27 za, proti. Bomo preverili elektronsko, mislim, da je zavrnjeno. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ja, jasno zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani sprejeto. 28 in 29 sta pokrita. Predlog spremembe 30 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 31 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 30. 32 za, proti vzdržani sprejeto, 33 za, proti vzdržani sprejeto, predlog službe 34 za, proti vzdržani sprejeto, predlog službe 35 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto, predlog službe 36 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Prezgodim B37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prezgodim B38 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili elektronsko. Predlog sprememb 38. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog šlo 39. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog šlo 40. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog šlo 42. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 5. Za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 46 brezpredmeten, 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. V to je zajed tudi 52, kompromis 10, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11, za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet, um, predlog šolimbe 53, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 55 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 56 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 57 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog se nam je 58 za. Kako želite elektronsko preverjanje za predlog spremembe 57? Prav, lahko glasujete. ELS, en glas preveč. Konec preverjanja. Zavrnjeno. Amendment 58. Predlog sprememba 58 za, proti, vzdržani. Bomo preverili tudi, tudi to elektronsko. Predlog sprememba 58. Konec preverjanja. Sprejeto. Z veliko večino. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 66 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 16 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 69 za, proti, vzdržani sprejeto. In ta ena v kompromisu 9 je to zajeto, sedaj pa INTA 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o INTA 6 za, proti, vzdržani. Bomo preverili to elektronsko. Prelosujem be INTA 6. Mislim, da je zavrnjeno. Ja, res je, zavrnjeno. ostali so zajeti v kompromisu. Glasujemo INTA 12 za, proti. INTA 12 še enkrat za, proti. Bomo tudi to preverili elektronsko. Check is over. 50, it's adopted. Sprejeto. INTA 14 za proti vzdržani sprejeto in ta 15 proti vzdržani sprejeto in ta 16 proti vzdržani sprejeto in ta 17 je zajet v kompromisu 8 in ta 19 za proti vzdržani sprejeto in ta 22 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa mnenje odbora za proračun, budžet 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Budžet 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Budžet 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Budžet 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Budžet 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o mnenju odbora Ekon. Ekon 8 za, proti vzdržani sprejeto. Ekon 14 za, proti vzdržani sprejeto. Ekon 18 za, proti vzdržani. Ekon 18 še enkrat za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Ekon 21 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa mnenje odbora regij. Regi 6 za proti vzdržani sprejeto. Regi 13 za proti vzdržani sprejeto. Regi 16 prvi del za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem osnutku poročila in sicer elektronsko lahko glasujete. Kon glasovanja. 22 za, 3 vzdržani glasovi. Čestitamo poročevalcu. Nadaljujemo z glasovanjem. do boljšega delovanja Evropske unije z izkoriščanjem potencijala Lizbonske pogodbe. Poročevalec je Petri Servama. Ali želi besedo? Ne? Predlog spremembe ena. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Zavrnjeno. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 8 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 9 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 10 za proti vzdržani sprejeto spremembe 11 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 12 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, pro... mislim, da je zavrnjeno, bomo preverili drugi del predloga spremembe 12. Lahko glasujete. Konec glasovanja. ILS, e en glas preveč. Konec preverjanja. Sprejeto. Predlog šlembe 13 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog šlembe 14 za, proti vzdržani sprejeto. 15 za, proti vzdržani sprejeto. 16 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog 17 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem mnenju, kako je bilo spremenjeno. Glasujemo elektronsko. The, the Konec glasovanja. 25 proti nič. Čestitamo pročevalcu. Wir machen. Ja. All the colleagues who want to leave now, please be as quiet as possible. Tisti, ki želite zapustiti dvorano, prosim, napravite to tiho. Nadaljujemo z dnevnim redom. 56. točka, posebno poročilo računskega sodišča v zvezi z stroškovno učinkovitostjo podpore Evropske unije za razvoj podeželja za neproizvodne naložbe v kmetijstvo. Naš poročevalec je gospod eh, Pirinski iz Računskega sodišča, pa gospod Kinčt, ki mu predajam besedo. Spoštovana predsedujoča, spoštovani člani odbora za nadzor proračuna, hvala, da ste mi dali priložnost za predstavitev tega posebnega poročila. Najprej čestitam poročevalcu Pirinskemu za odličen in uravnotežen dokument. Če želimo podpreti trajnostni razvoj podeželskih območjih, države članice in Evropska unija sofinancirata okolju prijazne eh, investicije, tako imenovane neproduktivne naložbe v kmetijstvu. Njihova prednost je, da bi naj prispevali k doseganju um, agrarno-okoljskih ciljev, uh, ne da bi ob tem prekomerno um, obremenili upravičen, uh, upravičence. Um, V prejšnjem programskem obdobju 2007-2013 je bilo porabljenih približno 860 milijonov javnih sredstev za te neproduktivne investicije. V posebnem poročilu ugotavljamo, da je podpora ehm, prispeva k trajnostni uporabi kmetijskih površin, ampak da obstaja um, veliko neupravičenih stroškov, zato ta podpora ni stroškovno učinkovita. Konkretno, 71 odstotkov projektov uh, je prispevalo k izboljšanju varstva krajine, biotske raznovrstnosti, vseeno pa smo ugotovili, da 75 odstotkov teh projektov uh, do, uh, torej pri 75 odstotkov Mm, obstajajo nerazumni stroški, samo 18 odstotkov je stroškovno učinkovitih. Uh, to je zlasti pomembno, uh, torej stroškovna učinkovitost je pomembna pri neproduktivnih naložbah, uh, eh, kaj ti uh, za to podporo prispevamo k ohranjanju okolja. Uh, Eh, ampak eh, nerazumni stroški mm, vseeno kažejo na to, da eh, nosilci projektov pri tem niso bili dovolj pozorni ali pa so bili pripravljeni sprejeti najdraže ponudbe, prav tako niso upoštevali dobička, ki so jih prinesle te naložbe, oziroma ga niso porabile na dovolj učinkovite načine. um, torej približno 40 odstotkov uh, iz teh sredstev gre za neproduktivne naložbe, Prav tako eh, sama izbira projektov ni bila najboljša. Države članice so pogosto eh, financirale neizvedljive naložbe, potem drugič izvajanje neproduktivnih naložb, neodvisno od drugih okoljskih schem. Eh, po mojem mnenju zmanjšuje sinergijo teh relativno majhnih naložb. In eh, tretjič, pomankanje, ugotavljam, da prihaja do pomankanja informacij o rezultatih, ki so doseženi z neproduktivnimi naložbami. Eh, komisija je se prepozno odločila za to, da bi pomagala uh, Eh, pomagati državam članicam odpraviti te pomankljivosti še pred iztekom leta 2014. Za trenutno obdobje 2014 do 2020 je naš cilj oceniti ali so bile pomankljivosti, ki so bile ugotovljene v prejšnjem programskem obdobju, odpravljene in z veseljem ugotavljamo, da so države članice v teh dokumentih napovedale svoje namen, svoj namen, da bodo mm, nekako poskrbele za sinergijo med eh, neproduktivnimi naložbami in pa drugimi okoljskimi schemami in da bodo bolje ocenile stroške naložb. Eh, mm, Sprejeli bomo, kako bodo države članice izvajale te načrte. Naj pa zaključim uh, z naslednjimi besedami. Več bi morali narediti in podpirati države članice uh, pri izvajanju neproduktivnih naložb in pri, nadzorova, pri nadzorovanju rezultatov teh naložb in poročilo vsebuje kar nekaj priporočil v zvezi s tem, kako bi naj, tako, kako bi naj to dosegli. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Pirinski, poročevalec. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj se najprej zahvalim uh, računskemu sodišču, zlasti gospodu Kinštu za posebno poročilo, ki je dobro uravnoteženo in informativno. Želel bi izpostaviti tri točke iz poročila in potem bom nekaj več povedal o priporočilih, torej, eh, ki jih je omenil tudi gospod Kinš. Revizija je potekala med julijem 2014 in pa aprilom 2015 zajela je upravljalske in kontrolne sisteme držav članic, ki so povezane s podporo za neproduktivne naložbe. In uh, zajet je bil vzorec 28 projektov, ki so predstavljali najbolj relevante neproduktivne naložbe v štirih državah članicah. Eh, na portugalskem, na celini, na danskem, v Združenem kraljestvu, eh, v glavnem v Angliji in pa v Italiji v regiji Apulja. Te države članice so predstavljale 80 odstotkov odhodkov Evropskega kmetijskega, kmetijskega sklada za razvoj podeželja in pa 60 odstotkov upravičencev iz ukrepa 2000, oprostite, 216. Um, ehm, sodišče je v svojem poročilu ugotovilo, da učinkovita podpora neproduktivnim naložbam v 71 odstotkov eh, prispeva k doseganju ciljev, ki so povezani z eh, trajnostno uporabo kmetijskih zemljišč. In to je zelo pomembno. Gre za okolje, za zaščito biotske raznovrstnosti. Eh, zato se mi zdi, da je nekoliko zavojujoče, ko govorimo o neproduktivnih naložbah. Dobro, to morda niso naložbe, ki bi ustvarjali le um, eh, promet, ampak uh, gre za zelo produktivne naložbe, ko gre za izboljšanje kmetijstva, okolja in pa kakovosti življenja. No, skrbi pa nas eh, stroškovna neučinkovitost teh naložb. To gre pripisati tako postopkom izbire projektov, kakor tudi Eh, pomankanju ustreznih kriterijev, nadzora in nadzora nad izvrševanjem teh naložb. Zato je prišlo do teh eh, ugotovitev, da je prišlo do prekomernega trošenja, do trošenja za projekte, ki niso neposredno povezani z eh, prednostnimi nalogami na področju razvoja kmetijstva in podeželja. In uh, priporočila se nanašajo prav na, prav na te točke, torej izboljšati želimo sinergije z drugimi ukrepi za razvoj podeželja, o tem je govoril tudi gospod Kinšt, prav tako pa je treba podariti bolj aktivno vlogo komisije. Komisija mora državam članicam dati na voljo določene smernice, tako ko gre za eh, kriterije izbire za te oblike naložb, eh, potem eh, postopke za izbire in zagotoviti je treba, da bodo ti postopki pregledni. Eh, dostopni za javnost in da bo preverjena njihova skladnost z kriteriji. Eh, prav tako je sodišče podalo priporočilo za eh, prispevek k, za preverjanje stopnje, do katere so bili doseženi kmetijsko-okoljski cilji. Eh, no, v državah z najvišjim odstotkom neproduktivnih naložb bi morali razviti specifične kazalnike in na osnovi teh kazalnikov bi morali potem pripraviti poročila in to že od letošnjega leta, torej od junija. Komisija eh, je pozvana naj pripravi definicije kriterijev, tako da bomo lahko mm, ocenili tudi eh, dobičkonosnost teh naložb. Tako bomo lahko bolj objektivni pri tem, ko bomo eh, odločali o tem, ali gre za prekomerno trošenje ali ne. Eh, države članice morajo na svoji strani zagotoviti, da stroški ne bodo preseženi v primerjavi z drugimi podobnimi projekti, ki so na trgu in najti je treba ustrezna merila za referenčne stroške, na podlagi katerih bi potem ocenili dejanske stroške. Toliko z moje strani, gospa predsedujoča, ne želim vam vzeti preveč časa. Preostala tri poročila, priporočila so eh, podobna. Uh, Torej, mislim, da posebno poročilo skupaj z poročilom odbora lahko izboljša kakovost eh, načrtovanja neproduktivnih naložb, torej njihovo načrtovanje, nadzorovanje in izvajanje. Hvala lepa. Dank. Hvala lepa. Ja, res je to pomembno poročilo skoraj da že šokantno poročilo, bi rekla, poročilo, ki je tudi zelo problematično. Dobro je, da je z nami tudi Evropska komisija. Mislim, da bi tukaj že morali razpravljati o določenih vidikih. Kolegica Šmit je prva na vrsti. Uh, Hvala lepa, poročilo je zelo zanimivo jaz sem nekoliko bolj kritična kot poročevalec. Razumeti moramo, da je podpora pri teh neproduktivnih naložbah veliko višja kot pri drugih naložbah. Torej, v glavnem uh, pokrivajo 100 odstotkov teh naložb v državah, ki so bile omenjene, Danska, Portugalska, Italija, eh, med leti 2007 in 2013 je 80 odstotkov teh naložb, eh, neproduktivnih naložb. Eh, no, zdi se mi zanimivo, da so neproduktivne naložbe bile skrčene na te štiri države in od 28 odstotkov je bilo samo pet uh, projektov stroškovno učinkovitih, to je 18 odstotkov. Um, Prav tako kaže poročilo na to, da je prihajalo do teh projektov do nerazumno visokih stroškov, da stroški niso bili dovolj utemeljeni. Poleg tega poročilo omenja tudi pomankljivosti pri samem postopku izbire. Če projekti niso um, primerni za kakšen drug sklad, Eh, potem so dobili pač te neprof, eh, ta uh, sredstva za neproduktivne naložbe, ne da bi preverili, ali so za to res upravičeni, ne da bi preverili njihovo tržno vrednost. Prav tako v poročilo navaja številne primere, pri katerih so neproduktivne naložbe uh, um, bile tudi dobičkonosne, ampak so vseeno dobile 100 odstotno financiranje. In uh, poleg teh uh, upravljavskih uh, pomankljivosti, te tako ali tako se pojavljajo pri vseh projektih, upam, da jih bomo v bodoče vendarle uspeli skoreniniti, uh, no, uh, te neproduktivne naložbe. Uh, so uh, ostale tudi v sedanjem programskem obdobju, kljub temu, da je jasno, da pri tem prihaja do velikih pomankljivosti. Sama se popolnoma strinjam za oceno računskega sodišča. Kolega Ali je naslednji. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Pirinskemu za opravljeno delo pri pripravi poročila o posebnem eh, poročilu računskega sodišča. V programskem obdobju 2007-2013 je bilo porabljenih približno 860 milijonov eh, evrov za ta tip naložb. Pomembno je realistično pristopiti k ocenjevanju rezultatov. Računsko sodišče meni, da so neproduktivne naložbe prispevali k doseganju okoljskih ciljev, kar se tiče trajnostne rabe kmetijskih zemlišč. Je bilo to doseženo na stroškovno neučinkovit način. Države članice so vračale eh, stroške, ki so bili previsoki, ki niso bili upravičeni. Zaradi pomankljivosti izbirnih postopkov so države članice izbrale predlagane projekte brez ustrezne verifikacije, brez spoštovanja ključnih eh, izbirnih kriterijev. Glede na vse to se strinjamo s poročevalcem glede eh, priporočil. Mislim, da je to problematično poročilo, kot ste dejali. Za nas so še posebej pomembni nekateri predlogi, naprimer, izvajanje neproduktivnih eh, naložb v sinergiji z drugimi ukrepi, ki se tičejo eh, okoljskih sem. Drugič, zagotavljanje stroškov, eh, stroškovne učinkovitosti. Na to zagotavljanje smernic za izbirne kriterije za neproduktivne naložbe. Na to izvajanje ustreznih nadzornih postopkov in ne na zadnje še doseganje zelo specifičnih rezultatov. Hvala. Kolege Teurer, bitte. Gospod Teurer. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se računskemu sodišču za to pomembno poročilo. Osnovna ocena je sicer pozitivna, poročilo pa vendarle eh, ugotavlja tudi določene pomankljivosti, ko gre za neproduktivne naložbe v državah članicah. Poročilo ugotavlja, da uh, ni jasne meje med temi projekti in pa drugimi okoljskimi schemami. Zanima me, ali se komisija s tem strinja in kako bo komisija ukrepala za to, da uh, bi lahko to v naslednjem programskem obdobju spremenili ali izboljšali. Potem poročilo našteva tudi celo vrsto pomankljivosti, recimo pomankljivost preglednosti pri izbiri projek projektov. Eh, tukaj so znani primeri iz eh, Severne Irske, iz eh, Združenega kraljestva, tudi na Danskem. Potem tudi uh, izbirni kriteriji niso bili dovolj uh, temeljito preverjeni, recimo v Italiji. Potem uh, ravno v Italiji, v Apuliji, ne vemo, uh, kako je umestno vrednotenje prišlo do pozitivnih rezultatov, če. Uh, sploh ni bilo jasno, kakšni so bili izdatki pri tem projektu. Zanima me, kako bo komisija obravnavala ta primer. Če nekdo pozitivno oceni ukrep, čeprav ta sploh še ni bil izveden, eh, potem se tukaj že zastavlja vprašanje, ali je to morda bilo eh, sporno, eh, celo nezakonito. Če uh, ukrep še ni bil izvajen, uh, Potem eh, pa so že ocenjeni rezultati tega projekta, se mi to že zdi, da vse skupaj meji na nezakonito. Eh, če lahko rezultate projektov dosežejo brez eh, sredstev, potem morda teh sredstev spok ne bi smeli nameniti za program. In zanima me, kdo je to potem lahko pozitivno ocenil. Eh, so to iste osebe, ki so odgovorne za ta projekt. Skratka, tu se mi zdi vse skupaj zelo sumljivo. Eh, mislim, da bi po mojem mnenju morali ta primer preučiti, po potrebi tudi sankcionirati. Konkretno je treba raziskati, kaj se je tukaj zgodilo in kaj je naredila komisija za to, da bi italijanske oblasti za ta primer odgovarjale. Dobro, lahko bi omenil še kakšno drugo področje, ampak. Uh, v tem trenutku se bom omejil na ta konkretna vprašanja, za katera si želim tudi konkretnih odgovorov. Hvala, kolega Srvama. Najlepša hvala, gospa predsednica. No, predsednica je že eh, omenila, da so zadeve šokantne in eh, resnično problematične. Gospa Šmit je zelo natančno pregledala ugotovitve iz poročila. Prosil sem za besedo zgolj zato, ker bi rad v imenu skupine ELS resnično povdaril, da bomo izjemno natančno pregledali ugotovitve iz tega poročila. Veliko dela nas čaka, zato ker je to resnično nespremenljivo. nespremljivo. Osebno sem želel povedati, da moramo biti izjemno kritični do tega. Hvala. Ja, Hvala, tudi sama sem se uvrstila na dnevni red, eh, na seznam govornikov. Ko beremo poročilo, jasno, da bi morali tukaj um, upoštevati tudi uredbo o finančnih interesih. Če nek program ne dosega rezultatov, bi ga morali odpraviti. Tukaj govorimo o jasno nedoseženih ciljev, šlo je za pol milijarde evrov, s katerimi nismo dosegli svojih ciljev. Uh, torej in to je tukaj tudi jasno zapisano. Zato tukaj že gre za resen problem. Potem spet berem o tem, da ni nobenih dokazov za to, uh, da je komisija znižala to podporo v sedanjem programskem obdobju. Potem lahko tukaj rečemo samo, kaj se je tukaj zgodilo, ali je bilo. Ali je prišla ocena teh programov eh, tako pozna, da preprosto niso mogli sprejeti ukrepov za naslednje programsko obdobje? Zato me zanima, kakšne bodo posledice za napake iz prejšnjega programskega obdobja. Eh, mi že tukaj zastopamo davkoplačevalce in eh, jaz ne poznam nobenega davkoplačevalca, ki bi se s takšnimi napakami strinjal. Tako da tukaj že gre za resen problem in mislim, da moramo ustrajati pri tem, da Mm, bo nekdo prevzel odgovornost za te napake. To, kar sem sedaj prebrala eh, v pisnih odgovorih komisije, ni bilo precej prepričljivo, tako da morda bomo slišali kaj bolj prepričljivega od gospoda generalnega direktorja Longota. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala tudi vam, gospod Pirinski. Gospod Kinšt, član in članice odbora, gospe in gospodje, Rad bi se vam zahvalil za to priložnost za izmenjavo mnen v zvezi s posebnim poročilom računskega sodišča na temo podpore Evropske unije za neproduktivne naložbe v okviru eh, politike razvoja podeželja. Rad bi se zahvalil računskemu sodišču in gospodu Pirinskemu za priporočila in komentarje. Brez dvoma bomo s tem lahko izboljšali izvajanje podpore EU eh, na tem področju. Komisija pozdravlja posebno poročilo in se strinja z računskim sodiščem, da je eh, podpora Evropske unije v tem primeru, ko jo uporabljamo za doseganje eh, okoljskih ciljev, ko jo uporabljamo za trajnostno rabo kmetijskih zemlišč, zelo pomembna. Komisija ugotavlja, da večina pomankljivosti, ki so izpostavljene eh, v posebnem poročilu, izhaja iz eh, neustreznega upravljanja v državah članicah. Eh, revizija komisije je ugotovila podobno in komisija bi rada povdarila, da imajo države članice dožnost, da ocenijo upravičenost stroškov tekom upravnega pregleda, uporabljati morajo ustrezne eh, sisteme, naprimer eh, uporabljati morajo referenčne eh, cene. Uporabljati morajo tudi ustrezne izbirne kriterije, ki so bili določeni skupaj z nadzornim odborom in ti temeljijo na kakovosti. Komisija je sprejela vsa priporočila, zato da bi izboljšala eh, učinkovitost in smotrnost eh, podpore. Sprejeli smo tudi dodatne ukrepe, zato da bi eh, ponudili smernice državam članicam in jim pomagali, če želimo pomagati državam članicam in regijam pri izvajanju programa za 2014-2020 smo okrepili smernice, kar se tiče Eh, nad, eh, kontrolabilnosti, se pravi možnosti nadzora eh, nad ukrepi. Pripravili smo jasne smernice za izbirne postopke in upravičenost. Tekom skrininga programov za razvoj podeželja v dobi 2014-2020 je komisija še posebej pazila na uh, možnost nadzora in na učinkovitost vseh ukrepov. Nadzor nad eh, razumnostjo stroškov eh, in nad javnimi razpisi je bistvenega pomena za komisijo. V tem kontekstu komisija pripravlja usposabljanja za eh, nadzorne in plačilne agencije v državah članicah. Pripravili smo tudi celovite smernice, kar se tiče nadzora in nadzora ocenjevanja dosežkov, pa imamo skupni nadzorni in spremljevalni sistem za 2014-2020, ki ga bomo uporabljali. Obravnavali bomo rezultate v kontekstu eh, ciljev z področja razvoja podeželja. Ocena učinkovitosti vseh ukrepov glede na cilje pa bo pripravljena Eh, tekom e, ex post ocene. Najti moramo ustrezno ravnovesje med tem, kaj lahko naredimo s pomočjo nadzora, eh, s pomočjo ocen in med eh, dejstvom, da lahko pride do prevelikega upravnega bremena in finančnih težav. Kot to priporoča računsko sodišče, bo Evropska komisija še naprej spodbujala k sinergiji prosila bo države članice, da poročajo eh, o teh vidikih v eh, poročilih o izvajanju. Komisija pripravlja več eh, revizij o skladnosti, zato da bi ugotovila, da države članice upoštevajo pravila oziroma, če jih ne upoštevajo. To bo prav tako korak naprej. finančne korekcije so bile pripravljene v nekaterih državah članicah in mislim, da to velja na primer za Italijo. Komisija bo še naprej izvajala revizije o skladnosti v skladu z načrtovanjem revizij. Plačilne agencije so predmet revizije na osnovi ocene tveganja. Najpomembnejši element pri tej je seveda raven porabe sredstev. Komisija meni, da zakonodajni okvir, ki velja za programsko obdobje 2014-2020, eh, krepi smernice na tem področju. Revizije o skladnosti Evropske komisije, ki jih ta izvaja v državah članicah, pa bodo zagotovile učinkovito izvajanje podpore za eh, razvoj podeželja. Najlepša hvala. ja, also, äh, ich fürchte. No ja, bojim se, da to ne bo ravno dovolj. Malce bolj konkretno mi pa vendarle radi slišali, kakšne korekcije so bile, v katerih državah, v kakšni višini, eh, koliko je bilo tudi izterjav. To bi že radi vedeli, kar izredno. Prav tako bi radi vedeli, zakaj je komisija preverjanja programov za obdobje do leta 2013 začela tako pozno, da sploh ni mogla več eh, ukrepati za novo obdobje. Zdaj pravite, da so ste stvari izboljšali, tudi tu bi radi vedeli, kakšne izboljšave to so. Tu imamo konec koncev opravka z plačili brez zakonite podlage, imamo opravka z previsokimi izplačili, zakaj komisija ni reagirala, zakaj komisija ni dala državam članicam jasnih usmeritev, kako izračunavati te cene, torej zakaj države članice niste pozvali k temu, da eh, znižajo tudi stopnje sofinanciranja za projekte, ki imajo dodano vrednost, ki, ki prinašajo dobiček. Zakaj torej teh stvari ni v zapisnikih? Nekako se mi zdi, kot da ste te stvari sicer nekako zapisali, ampak zgodilo se pa ni nič in zanima me konkretno, kaj je bilo storjeno. Hvala lepa. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. No, kaj smo naredili? Za trenutno programsko obdobje smo sprejeli tri ukrepe. Imamo specifične smernice, ki smo jih okrepili in s tem smo okrepili celotni postopek izbire. Drugič, poskušali smo podati konkretne operativne odgovore na eh, težave v zvezi eh, z razumnostjo stroškov, s prekomernimi stroški. Poleg tega pa smo organizirali posebna usposabljanja za eh, nadzorne organe in plačilne agencije. Kar se tiče revizij, pa naš program revizij temelji na oceni tveganja, ki upošteva razsežnost stroškov, obseg stroškov. Če so stroški obsežnejši, je tveganje večje. Ravno zato smo pripravili ta tip ukrepov. In na ta način smo začeli uh, izvajati naše revizije. Komentarji, ki smo jih podali, smo na to prevedli v finančne korekcije, če bilo to potrebno. Seznam posameznih držav članic in eh, korekcij pa vam lahko pošljemo v naslednjih nekaj dneh mislim, da sem eh, s tem odgovoril na vaša vprašanja, vsaj upam. Hvala, gospa predsednica. S veseljem ponovim vprašanje, zakaj ste projekte 2009-2013 začeli preveriti tako pozno, da za novo programsko obdobje potem niste teh dognanj mogli uporabiti. Zdaj moramo računati s tem, da bo šlo naprej točno tako, kot eh, se, se stvari odvijale v preteklosti, tudi ko razumem poročilo računskega sodišča. In zakaj držav članic niste pozvali k temu, da eh, znižajo stopne sofinanciranja za projekte, ki prinašajo eh, ekonomsko korist? Eh, prav tako me zanimajo, kakšne finančne korekture so se odvile, eh, nek pregled bi potrebovali, tu nimamo nobene informacije in to bi me zelo zanimalo. In zanimalo bi nas tudi, kakšne konkretne spremembe ste že izvedli da s, z namenom, da se to, kar je sodišče izpostavilo, ne bo več ponavljalo. Hvala. Odgovoril bom na vprašanje, zakaj smo prišli do revizije teh projektov. Eh, pozneje. Ocena tveganja temelji na obsegu stroškov, kot sem dejal. In za ta tip ukrepov gre pri stroških za 860 milijonov eh, evrov, kar pomeni manj kot en odstotek vseh stroškov za razvoj podeželja. 0,6 odstotka, bolj natančno. Službe komisije, revizijske službe, eh, revizorske službe komisije so se zato odločile, da se osredotočijo na tiste ukrepe, ki so eh, ukrepe, ki pokrivajo več stroškov in potem na tiste ukrepe, ker stroškov, ker sredstev ni tako veliko. Takšna je pač logika eh, analize tveganja, ki jo uporablja revizorska služba komisije. S tem sem odgovoril na vaše vprašanje, zakaj. Je pa res, da poskušamo izpopolniti vse naše uh, revizijske postopke. Glede natančnih informacij pa vam bomo poslali natančne dokumente, uh, tabele, kjer boste lahko videli, kakšne so specifične uh, naloge revizijskih organov pri posameznih eh, projektih. V zvezi z dejavnostjo, ki jo izvajamo, pa eh, moram povedati, da se osredotočamo predvsem na prihodnost. Redno, mesečno želimo eh, biti v stiku z državami članicami, zato da lahko sledimo izvajanju programov. Kako to naredimo? Naredimo Eh, to s pomočjo smernic, ki so izjemno eh, natančne. Če želite vidite, videti eh, te smernice, ki smo jih že predali na primer računskemu sodišču, vam jih, vam jih lahko pošljemo tekom tega dne, če želite. Dobro je treba poznati pravila, osredotočati se moramo na preventivo, problemov, ki bi se morda lahko pojavili in mislim, da je to najboljša strategija za to, da se izognemo to vrstnim težavam v prihodnosti. In to je naša naloga. Želimo oblikovati smernice, ki državam članicam omogočajo, da se ustrezno odzivajo in da korektno izvajajo programe. Hvala. Also, ich meine, papir hat noch... No ja, papir vse prenese. In zato nas vendarle nekoliko skrbi, če zdaj govorimo konkretno o težavah z denarjem, je problem ta, da gre za brezupno preplačevanje storitev, ne pa za neko tržno plačevanje. In eh, kako sami zdaj sebi razlagate to, da vse skupaj ni imelo mene vrednosti, da se je vse skupaj sploh lahko zgodilo. To, kar mi zdaj veremo v tem poročilu, je res šokantno, kajti točno to je tisto, kar se ne sme zgoditi z davkoplačevalskim denarjem. Točno to, kar piše tu v tem poročilu, se ne bi smelo dogajati in zato bi vendarle bilo zanimivo slišati, kako generalna direkcija um, Agri to sebi eh, razlaga. Ne vem, očitno imamo preveč denarja v razvoju podeželja, da ne morete reševati teh problemov, kajti z kmetijskim proračunom 59 milijard evrov se človek eh, seveda lahko zastavi kakšno vprašanje. 500 milijonov od 59 milijard morda ni veliko, pa vendar, no? Kje drugi pa bi to bi bilo veliko, tako da bi prosila za malce več odgovorov. Kar se tiče obsega pomoči, to določajo države članice. Samo ex post tekom revizije lahko ugotovimo, če so se države članice upravičeno odločale o tem. Če to ne velja, lahko na to izvedemo finančne korekcije in to počnemo. Ne smemo pozabiti, da gre za neproduktivne naložbe. Eh, gre tudi za zelo pomembna okoljska vprašanja. Najprej je treba določiti eh, obseg pomoči, če so te ravni preniske, se lahko zgodi, da uh, operaterji ne bodo um, dobili ustrezne pobude za izvajanje ukrepov, ki so zelo pomembni za državljane in državljanke. V poročilu računskega sodišča piše, da so eh, bili okoljski cili pri tovrstnih ukrepih doseženi. In to je zelo pomembno kar se tiče finančnih vidikov, lahko eh, te korigiramo in to tudi počnemo. Imamo možnost finančne korekcije, kar pomeni, da eh, po izvajanju projekta ex post korigiramo eh, finančno semo. Posredujemo lahko in preprečimo, da države članice še naprej izvajajo Eh, oziroma nudijo previsoko pomoč. Zato imamo revizije in finančne korekcije ex post, imamo smernice ex ante in kot sem dejal, se osredotočamo na prihodnost, eh, poskušamo oblikovati ustrezne smernice eh, in na ta način pomagamo državam članicam ukrepati moramo v državah članicah, z njimi se moramo pogovarjati, zato da na to rešimo ta problem. A lahko vprašam, koliko finančnih korekcij ste izvedli za ta program? Hvala za vaš odgovor. Lahko vam eh, podam odgovor tekom tega dne. Hvala. Hvala. Gospod Kinšt. Najlepša hvala dovolite mi, da izkoristim to priložnost, glede na to, da uh, sem tokrat verjetno zadnjič tukaj v odboru. Uh, Pred koncem eh, mojega mandata bi se rad zahvalil vsem gospodu Pirinskemu, vsem članom in članicam, ki ste prebrali to poročilo. Dovolite mi, da komentiram to revizijo dobri okoljevarstveniki so nadzirali ta projekt, ampak slabi ekonomisti. Niso se osredotočali na eh, učinkovitost in smotrnost rabe sredstev. Države članice, ki smo jih eh, obiskali, so pokazali, pokazali, da so lahko ljudje opisali v dveh urah eh, okoljske vidike, ko smo pa zastavili preprosto vprašanje, naprimer, kako verificirajo stroške in tako naprej, se je včasih zdelo, kot da zastavljamo vprašanje v turškem jeziku. In to je težava. Presenečeni smo bili, izbrali smo majhen vzorec 28 projektov, sedem je bilo nezakonitih, tri je že od samega začetka, zato ker so dajali pomoč podjetjem, ki niso bila upravičena do to vrstne pomoči. Na to smo ugotovili v primeru Portugalske da so se izvajali projekti, ki spet niso bili upravičeni do sredstev zaradi uporabe neautoriziranih podjetij. Omenili ste, gospa predsednica, še vprašanje modulacije. Po našem mnenju eh, ni bilo opravljene revizije pri samem eh, programu, pri oblikovanju programu. Razlikovati je treba med eh, projekti, ki imajo dohodne korektorje in drugimi eh, projekti. Čudno je bilo, da so v nekaterih eh, primerjih upravičenci dobili dohodke, dobili dobiček, eh, da, bila, eh, da so bile subvencije tam približno pri 100 odstotkih ali pa malce niže. V primeru enega od projektov na portugalskem je bilo ponujenega 100 odstotkov eh, naložbenega denarja in ukrepi za okoljsko podporo so bili spet uh, sprejeti za uh, isti projekt, kar pomeni, da so bila končna uh, sredstva več kot 100 odstotna. In to je bilo za nas izjemno presenetljivo. Kot smo slišali, uh, Eh, obseg sredstev predstavlja majhen delež celotnega programa za razvoj podeželja. Eh, mi smo našli ogromno težav, kar se tiče zakonitosti, pa tudi eh, drugih težav, kar se tiče učinkovite rabe stroškov. Ena država lahko plača naprimer 250 evrov za kubični metr nekega zidu, v drugi državi pa je cena 75 evrov za kubični meter. Še naprej bomo sledili našim priporočilom. Komisija ne smete slediti zgolj enemu vidiku, kar se tiče um, ehm, naprimer um, ehm, stopnje napake, ampak je treba pogledati tudi druge zadeve. Mislim, da je treba, uh, kar se tiče takšnega uh, velikega števila napak, uh, Eh, posvetiti veliko pozornosti tudi tovrstnim projektom, kljub, kljub temu, da so sredstva manj obsežna. Eh, omogočiti pa je treba seveda ustrezne pobude za naslednjo programsko obdobje. Komisija mora biti po našem mnenju bolj aktivna, kar se tiče nadzorovanja v nadzornem eh, odboru. Nekatere stvari so precej jasne in očitne in revizija niti ni potrebna, da ugotovimo, da obstajajo težave. Toliko z moje strani. Najlepša hvala. Ja, vielen Dank. Da kann man sich auch gut vorstellen. Hvala lepa. Ja, vsekakor si lahko predstavljamo, kako se bodo davkoplačevalci odzvali v državah plačnicah. Ti so vsekakor ogorčeni, pa tudi davkoplačevalci so ogorčeni. E, če vidimo, da se plačuje 250 eh, evrov na kvadratni meter e, eh, nive, sicer pa so cene bistveno niže. In tu vidimo, da so občutki taki, da ima Evropska unija preveč denarja, ker takšnega že dolgo nisem videla. Tako da hvala tudi vam vsem za opravljeno delo. Kadarkoli pripravljamo posebno poročilo na temo razvoja podeželja, je tam veliko problemov. To je nekaj, kar že bode v oči. Zadnja posebna poročila so spobala kar nekaj šokantnih informacij, tako da mislim, da se moramo morda nekoliko bolj posvetiti tematiki razvoja podeželja. To torej lahko razumete kot nekakšno najavo. Hvala torej, gospod Kence, sodelovanje. Ja, zelo dobro je bilo sodelovati z vami. Opravili ste odlično delo. Dolgo časa ste že tu, tako da moram reči, da to sodelovanje z vami vsekakor zelo cenimo. V zaključek pa besedo dobi gospod Pirinski. Uh, thank you, Najlepša hvala, gospod predsednica menim, da si vsi tisti, ki so sodelovali v tej razpravi, zaslužijo eh, prav tako zahvale. Njihovi prispevki so bili vsebinski in eh, konkretni. Rad bi ponovil nekaj, kar sem povedal v začetku. Potrebujemo uravnotežen pristop k obravnavi tega poročila rad bi predstavil dve številki, ki izhajata iz poročila računskega sodišča. Prvič, 71 odstotkov teh naložb je bilo učinkovitih in so prispevali k doseganju ciljev, kar se tiče trajnostne rabe kmetijskih zemlišč, eh, kar se tiče zaščite krajine eh, in eh, zaščite biotske raznovrstnosti nerazumni, neupravičeni stroški so nastali pri 75 odstotkih teh projektov in zgolj 18 odstotkov je bilo stroškovno učinkovitih. Gospa predsednica, kratko, na kratko in jedrnato, imamo primer a, eh, naložb, ki jih ljudje in družba sprejemajo kot a, eh, nujne in potrebne, ampak te naložbe so bile v vseh teh primerjih uporabljene nespremljivo, na nespremljiv način. Ljudje so napačno uporabljali ta sredstva in jih zlorabljali. Eh, seveda ne smemo vse skupaj eh, vreči v isti koš, moramo pa ustrajati pri tem, da komisija in države članice eh, sprejmejo dejstvo, da ne moremo osredotočati reviziji nadzora zgolj glede na obseg denarja. Te naložbe so dobrodošle, eh, seveda je lepo reči, eh, tukaj potrebujemo steno, tukaj potrebujemo lepo krajino in ljudje ogromno denarja eh, zaslužijo. Ne gre samo za to, da obstaja zloraba sredstev, gre tudi za to, da obstajajo ljudje, ki zlorabljajo ta sredstva. In to nas skrbi v, v družbi ravno zato podpiram eh, vaše besede, strinjam se z vami, ko ustrajate pri tem, da mora komisija drugače pristopiti k obravnavi teh naložb. Ta pristop mora biti drugačen. Kljub temu, da gre za majhne vsote, so tveganja ogromna in eh, učinek na uh, pogled davkoplačevalcev na rabo teh sredstev je grozen. Hvala lepa za ta jasen zaključek. Morda bi lahko še enkrat pregledali vsa posebna poročila z področja razvoja podeželja, eh, da se potem ustrezno pripravimo na razrešnico. Hvala lepa, s tem smo zaključili z javnim delom. A ne, ne, ne, nismo, nismo. Še ena točka, se opravičujem, kolegica Pitera. Enkrat smo že preložili to točko in ste gre za osnutek eh, mnenja k poročilu odbora Libe z področja boja proti korupciji na podlagi sklepov posebnega odbora Krim. Gospa Pitera je naša poročevalka, izvolite. E, dziękuję. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej hvala lepa za priložnost, da sploh e, začnemo s delom na tem mnenju, kar me je nekako spodbudilo k pregledu številnih dokumentov, ki so nastali skozi čas e, v različnih organih EU, gre za različna poročila mnenja in eh, vse to kaže na to, da je že dolga leta problem boja proti korupciji tudi predmet interesa in skrbi Evropskega parlamenta, sveta in komisije. komisije. Želela sem povedati samo to, da je pozitivna ugotovitev ta, da vidimo izredno, da je sodelovanje med parlamentom, Evropskim parlamentom in eh, svetom na tem področju nekaj, kar se je bistveno izboljšalo in eh, danes je to sodelovanje mnogo bolj učinkovito. Uvodoma naj povem, da je organiziran kriminal nekaj, kar se žal krepi. Žal je to takšen pojav, da bolj, ko se pripisuje velik pomen pregonov organiziranega kriminala, eh, bolj umetelni so načini delovanja organiziranega kriminala in poseganja pojavnih sredstev. Tako da s tem v zvezi morajo biti vse naše aktivnosti na nek način eh, žive v smislu, da se prilagajajo tudi razvoju organiziranega kriminala glede na vse večjo globaliziranost gospodarstva, človekove dejavnosti. Eh, torej, glede na vse to ima to vrstna kriminaliteta tudi vse bolj čezmejno naravo in zato je še kako nujno tesno sodelovanje med nacionalnimi organi in eh, tudi ustrezna podpora nacionalnim institucijam strani evropskih institucij in eh, tudi akcijskih načrtov, ki so nujni za uspešno delo na tem področju. Obenem pa moramo verjeti, da vse to ne sme iti v nasprotje z načeli subsidiarnosti. In eh, boj proti finančnim goljofijam izhaja iz eh, študent 235 PDEU, ki določa, da komisija v sodelovanju z državami članicami usmerja vsako letno uh, eh, poročilo parlamenta in sveta, kar zadeva izvajanje tega poročila in v prvem odstavku tu piše, da se Unija in države članice bojujo proti finančnim golifijam in vsem drugim nezakonitim aktivnostim, ki uh, škodijo finančnim interesom eh, Unije na način, da so sankcije odvračilne in zagotavljajo učinkovito ukrepanje v državah, članicah in v vseh organizacijskih enotah in institucijah Evropske unije in njenih institucij. No in parlament in svet morate zato čim prej pripraviti sporazum oziroma dogovor v zvezi z direktivo o boju proti goljufijam ki gredo proti finančnemu interesu unije, vključno z goljofijam na področju DDV. Prav tako je zelo pozitivna ugotovitev sporazum v okviru G20, kar zadeva novih globalnih standardov, ki bi zagotavljali više mero davčne transparentnosti v skladu z visokimi standardi, ki jih že izvaja Evropska unija in eh, tudi pozivajo k čimprejšnji implementaciji in eh, spremljanju možnosti za izogibanje plačilu davkov na mednarodni ravni. Evropska komisija, in to velja podariti, se še naprej pogaja o sporazumu o izmenjavi informacij na davčnem področju z državami, kot sta Andora in Monako. Leta 2015 je komisija že podpisala sporazum z Švico, Lichtensteinom in San Marinom. Države članice morajo izmenjavati eh, najboljše prakse na tem področju v okviru platforme in srečen kot naprimer posvetovalni odbor za področje finančnih eh, goljufi. Države članice morajo tudi čimprej implementirati direktive o zasegu premoženja predobljenega na nezakonit eh, način in eh, njihovo uporabo v družbene namene nevaren pojav je, ki ga poznamo vsi, ki se ukvarjamo s to tematiko, namreč kriminalne združbe sodelujejo z različnimi podjetji in eh, so tudi ponekod eh, močno povezane z tako imenovanimi belimi ovratniki v, v bankah, v institucijah in zagotavljajo korist obeva stranema. In zato bi bilo smiselno, da države članice čim prej ratificirajo četrto direktivo za boj proti eh, pranju denarja, kjer gre tudi za določanje pravil za razne fondacije in podobnih struktur, kot so naprimer tudi skrbniški skladi. Smiselno bi bilo, da bi Evropska unija storila več v smeri članstva v skupini držav Greko. Gre torej za skupino v okviru Svete Evrope, ki deluje na področju boja proti organiziranemu kriminalu in finančnim goljufijam. Ne pozabimo tudi, da imajo države članice že obveznost uvedbe internih pravil tudi za zaščito žvižgačev, da bi na ta način omogočili tudi objavo nepravilnosti, ki potekajo na nacionalni ravni v institucijah in tudi v Evropski uniji. Nekatere institucije v Evropski uniji še niso sprejele takšnih smernic in načel, vendar pa mislim, da je potrebno tudi spodbuditi države članice in Evropsko unijo k sprejemu uh, programov za zaščito eh, prič in žvižgačev. Programi so Herkules, Perikles in pa to, kar je predlagala Evropska komisija leta 2013 za zaščito finančnih interesov Evropske unije, mm, kar vse služi varovanju evra pred ponarejanjem. Tudi to zelo pomaga pri boju proti mednarodni čezmejni organizirani kriminaliteti. 18-mesečni program Sveta Evrope ki naj bi ga izvedlo eh, trojka sedanjega predsedstva eh, svetu, bo tudi ena od eh, prioritet na področju PNZ in sicer boj proti goljofijam v sferi evropskih finančnih interesov, kar bo potekalo tudi v sodelovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo osebnih podatkov. No, na kratko sem skušala predstaviti vse, kar se je dogaja na tem področju, kar nikako ni enostavno, bi pa spomnila, da je rok za vložitev amandmajev 4. marec eh, ob 12. uri in pripravljena sem in z velikim interesom bom eh, seveda čakala na vaše komentarje in predloge in eh, morebitne amandmaje. Hvala lepa. Wir danken Ihnen, Frau... Hvala, kolegica, hvala predvsem tudi za natančnost in skrbnost, s katero ste se lotili te tematike. Gre za kompleksno tematiko, ki je zelo horizontalna, tako v smislu evropskega proračuna in eh, gospodarstva. In vedno znova vidimo, da vedno znova gospodarstvo infiltrira organizirani kriminal, da bi na ta način prišel do proračunskih sredstev. Gospod Balčitis, hvala lepa, gospa predsednica. Rad bi izrekel nekaj besed pohvale naši poročevalki za izredno celovito analizo problematike, s katero se soočamo v Evropski uniji. V mislih imam korupcijo in druge sorodne oblike kriminalitete. Mislim, da moramo več pozornosti nameniti tistim temam, ki so zdaj na dnevnem redu že več kot pet let. V mislih imam izmenjavo informacij med državami članicami. Države članice bi morale vzpostaviti skupen sistem obveščanja in to do januarja 2014. Zdaj razumemo, da vsaka država članica ne bo želela objavljati težav, s katerimi se sooča na lastnem ozemlju, ampak eh, stvar je takšna, da nekatere države članice sploh ne želijo posredovati nikakršnih podatkih o kakršnih koli nepravilnostih. Nekatere države eh, brez težav delijo te podatke, ampak pomembno je, da delijo informacije vsaj o svojih dosežkih, ne nujno, da pač o vseh svojih problemih. In mislim, da bi morali pristojni organi te informacije vendarle dati na voljo. In seveda, prva stvar, ki pride na misel, je evropski tožilec oziroma evropsko tožilstvo, ampak treba počakati, da to sprejmemo v prvi vrsti. Torej, potrebujemo ustrezno bazo podatkov, ki jo mora voditi Evropska komisija in ta baza podatkov bi, mislim, da morala biti na voljo nacionalnim pristojnim organom in pa tudi evropskim institucijam, ki na dnevni bazi delajo na področju sodelovanja in eh, izmenjave podatkov med nacionalnimi bazami podatkov. Evropska unija se mora učinkovito boriti proti korupciji. In eh, tudi svet Evrope je sprejel kar nekaj pomembnih eh, ukrepov, eh, a tudi od njih še nismo dobili vseh informacij. Tako da mislim, da moramo biti kar se da praktični in nadzirati države članice. Le medsebojni pregled ni dovolj. Treba je, mislim, da bolj natančno bdeti nad institucijami, da vidimo, kako se projekti izvajajo, kako se programi vezani na našo skupno kmetijsko politiko tudi izvajajo. Hvala lepa. Ja, dank. Hvala lepa. Drugih prošen za besedo ni. Evropska komisija želi besedo gospa Ulrich iz Olafa. A ne, oprostite, kolega Vali. se upravičujem kolegi, ampak eh, prekrival se mi je urnik z drugimi sestanki. Menim, da je to mnenje zelo pomembno, eh, kar velja tudi za samo poročilo, ki ga obravnava vodilni odbor Libe. Glede proračuna mislim, da se je treba osredotočiti na naše ključne argumente, se pravi, da je potrebno izpostaviti potrebo po zaščiti proračuna Evropske unije pred uh, goljufijami, ki ste jih omenili. Problem uh, je tudi pri razno raznih uh, eh, podjetjih, fundacijah in tako naprej, ki so netransparentne in eh, to omogoča veliko možnosti, da ponuja veliko možnosti organiziranemu kriminalu za eh, črpanje proračunskih sredstev in tu vidimo, kako organiziran kriminal lahko pride do tega denarja in kako se zagotavlja tudi možnosti pranja denarja. Potem je da narava organiziranega kriminala. Če ne bomo izmenjevali podatkov, če ne bodo naši organi pregona sodelovali in se izmenjevali teh podatkov, potem uh, si težko predstavljamo boj proti, naprimer, goljofijam na področju DDV. Eh, zelo težko se bo resno boriti proti organiziranemu kriminalu. Tako da menim, da je pomembno, da se tu naredi korak naprej, tako v Evropi kot na globalni ravni, da se uh, končno dojame, da je pri korupciji, pranju denarja in organiziranim kriminalom velika medsebojna povezava. Nedavno je bilo govora tudi o pranju denarja in Luksemburg, Nemčija, Italija, naprimer so države, kjer se pere velike količine denarja in eh, vendarle priporočil od parlamenta in od Evropske eh, unije nekako tam ne upoštevajo. Tako da je kar nekaj pomembnih političnih izzivov, ki se jih moramo lotiti, da bomo skupaj lahko rešili to bolezen, ki se širi po Evropski uniji. In ključno je, da v to mnenje vključimo tudi omembo dela, ki se že izvaja in ki je že bilo opravljeno na področju tega boja. Zdaj še nekaj specifik, ki bi jih rad izpostavil. Organiziran kriminal vezan na priseljevanje. V Italiji imamo resen problem s tem v zvezi. Veliko ljudi, ki prihaja na naše obale, potem prestreže organiziran kriminal in jih uporabljajo tudi za opravljanje nizkotnih del za sramotno plačilo, tudi prostitucija je tu vključena, tako da mislim, da je pomembno, da se izpostavi tudi ta vrsta organiziranega kriminala, ki se poslužuje to vrstnih metod, kot naprimer izkoriščenje e, v namene prostitucije in e, podobno. Organiziran kriminal potem vezan na infrastrukturo, na okolje, to je tudi zelo pomembno. Sploh, če se vrnemo k eh, razpisom in pa velikim infrastrukturnim projektom. Tudi tu se odvijajo kazniva dejanja na področju okolja, kajti veliko je podizvajalcev, ki potem nevarne odpadke odlagajo v gradbišča teh velikih projektov, ker tam preprosto ni nobenega nadzora. No in številne države niti nimajo zakonodaje, ki bi kaznovala to vrstno ravnanje. Tako da mislim, da je ključnega pomena, da se omeni tudi to, kaj ti pomembno je, da se to vrste prakse prepovejo. Potem zaščita prič in eh, ova duhov, to mislim, da je nekaj, kar se pogosto omenja v našem odboru in tudi to mislim, da bi bilo potrebno to zadevo omeniti. No, to je le nekaj komentarjev z moje strani, upam, da se bomo sporočeval, ko lahko zastali vsaj enkrat, da lahko izmenjamo nekaj mnen in da vidimo, kako to vključiti v to mnenje, da bo kar se da učinkovito. Hvala, kolega Toirer hvala lepa. Večino teh vidikov je, so kolegi že omenili. Jaz bi se rad dotaknil predvsem vprašanja organiziranega kriminala eh, v smislu boja proti goljufijam. Namreč, ko gre za kazensko-pravne ukrepe. No, in tu se je izkazalo, da je kazenski pregon na tem področju zelo raznolik. Mene zanima, kje stojimo zdaj z Evropskim tožilstvom. Že dolgo nismo nič slišali na to temo in morda bi lahko slišali kaj več eh, na to temo tu danes, eh, če ne, pa morda vsaj pisno, kajti mi kot odbor za nadzor proračuna smo vedno bili zainteresirani za to, da bi na tem pomembnem področju prišlo do napredka. Hvala lepa, gospa Ulrich. Ja, hvala, gospa predsednica. Če se kar lotim zadnjega vprašanja, Evropsko tožilstvo. Zadnja predsedstva sveta so dobro napredovala in nizozemsko predsedstvo je na začetku tega leta delo peljalo že naprej zaenkrat imamo neko, nek načelni dogovor, ki še ni formaliziran, ampak vsaj na načelni ravni dogovor je, glede ključnih vprašanj, kot naprimer struktura Evropskega toživljstva, pristojnosti toživljstva, eh, potem tudi preiskovalni ukrepi, ki jih lahko eh, Evropski toživljec izvaja, potem eh, čezmejne preiskave in v tem trenutku tudi zaključujemo z razpravo na področju administracije in financ, tako da smo že kar daleč pri tej tematiki, to, kar je zdaj zaenkrat še načelno odprto, eh, je varstvo podatkov in tudi nekaj končnih določb in potem bo treba pogledati še celoten svežen, da vidimo, ali imamo splošno soglasje. Absolutno se strinjam z mnenjem, da potrebujemo nek delojoč sistem za vse pristojnosti za vse sodelujoče. To bo pomembno za države članice tudi zaradi uh, deljenih pristojnosti. Če ne bomo zagotovili uh, tekočega informiranja, tekoče izmenjave podatkov med članicami in toživstvom, bo implementacija zelo težka. Prav tako menimo, da je nujno zagotoviti jasen pretok podatkov med eh, toživstvom in OLAFom, da se zagotovi tudi ustrezne preventivne ukrepe in to pravočasno. Politični dogovor o novi uredbi Europol je zdaj bliže koncu, kajti na ta način bo OLAF lahko tudi opravil poizvedbe v sistemu Europola na podlagi načela zadetek ali brez zadetka. Eh, in to upamo, da bomo lahko razširili tudi na Eurojust in upamo, da bo to vrstna izmenjava podatkov izboljšala sodelovanje med eh, omenjenimi organi. Še nekaj besed glede direktive o javnih naročilih. Kot veste, je bila pred časom sprejeta izboljšana direktiva, zdaj jo je treba še prenesti v nacionalno zakonodajo in upamo, da bo to privedlo do poenostavitve postopkov in do zmanjšanja stopnje goljufi pri javnih naročilih. Hvala lepa. Kar zadeva varstvo podatkov, to je nekaj, s čemer se ukvarjamo že kar nekaj časa, sploh zdaj, ko gre za vprašanje beguncev in eh, Če se spomnimo na enega od napadalcev v eh, Parizu. To je bil prosilec za azil, ki je bil registriran s šestimi različnimi identitetami v šestih različnih državah članicah EU eh, e in pristojni organi niso vedeli, da gre za isto osebo. Tako da si lahko predstavljamo to varstvo podatkov na način, da to kot metodo potem eh, na nek način ohranimo ali pa bomo dejansko zagotovili resnično izmenjavo podatkov med eh, državami članicami, kajti to je ključnega pomena, če se želimo boriti proti organiziranemu kriminalu. Če bomo varstvo podatkov ohranili na tej ravni, bomo vse čas ostajali neučinkoviti. To je moje prvo vprašanje. In eh, še drugo vprašanje. Zadnja eh, besedila EPO sem že eh, videla. Tu mm, ni sploh eh, omembe nekaterih teh vprašanj. Vem, je to slučaj ali ne? A, kolega. Hvala. Najprej bi kolegice čestitala za mnenje. Mislim, da je mnenje zelo zanimivo. Ob koncu mandata odbora Krim je bilo nekaj uh, eh, nezadovoljstv žrtva spričo tega, da eh, nismo pripravili nekega končnega poročila o boju proti kriminalu oziroma da bi to nadaljevali v odboru Libe. Skratka, v prihodnje bi morali določiti eh, norme okrog tega, kako ravnati v primeru izteka mandata nekega odbora. Uh, Eh, no, trenutno je eden izmed glavnih problemov, s katerim smo soočeni, tudi problem različnih pravosodnih sistemov v posameznih državah članicah. Ponekod eh, tudi eh, vlade močno posegajo v pravosodne sisteme. Tukaj treba zagotoviti neodvisnost eh, sodnega sistema v vseh državah članicah. Eh, tudi na evropski ravni se moramo zavzeti za to. Tudi spoštovanje evropskega prava eh, je možno samo, če bomo zagotovili neodvisno sodstvo v državah članicah, tudi ko gre za boj proti korupciji. In uh, naslednja točka, eh, tudi ko gre za koordinacijo prenosa podatkov, ehm, No, recimo v nemškem eh, tisku se je v zadnjem času veliko pisalo o varstvu podatkov. Sama sem se ukvarjala tudi z vprašanjem prenosa podatkov v primeru čezmejnega kriminala in za samim sistemom za prenos podatkov um, ko gre za eh, Kazenske, za kazenska prava po Evropski uniji. Tukaj ne gre toliko za samo varstvo podatkov, ampak gre za to, da pravzaprav nimamo nobenega sodelovanja med nacionalnimi obveščevalnimi službami, eh, nimamo neke evropske obveščevalne službe. Problem je v tem, da nacionalne obveščevalne službe nimajo nobenega interesa, da bi sodelovali med seboj. Morda bi morali to urediti na evropski ravni. Zato se zauzemamo, potrebovali bi resnično evropski sistem obveščevalnih služb. In pa ne na zadnje, še v povezavi z begunsko krizo. Prejšnji teden smo bili v Italiji, Um, obiskali smo misijo Sofija in uh, vedno več dokazov je za to, da dobiček, ki je ustvarjen z tihotapljenjem ljudi, uh, torej tukaj gre za res, resen problem, nekateri tihotapci um, računajo res. Uh, nespremljivo visoke cene za tihotapljanje ljudi. In nekako tihotapci tudi konkurirajo med seboj. Prav tako pa je to vprašanje povezano z organiziranim eh, kriminalom in pa z terorizmom. Morda bi lahko tudi to vprašanje vključili v to poročilo, treba se je izogniti korupciji in goljufijam, eh, tudi ko gre za dobičke iz teh tihotapskih mrež. Ulrich, ja, danke schön. Gospa Ulrich. Frage zum Datenschutz.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 Chciałam podziękować przede wszystkim. Ja chwala predvsem za vse vaše komentarje, kar zadeva vprašanje migracij, s tem uh, se nismo ukvarjali, ker to je v pristojnosti odbora Libe, tako da nedvomno to bo eh, v tem poročilu, čeprav morda v nekoliko drugačnem kontekstu. Ne pa dodam, da je to eno tistih mnen, kjer je paradoks ta, da je po eni strani vse to skrajno očitno, ker vsi vemo, kako slab pojav je korupcija, po drugi strani pa je to skrajno tudi večplasten pojav in moramo seveda tudi paziti na to, da ne kršimo demokratičnih načel tudi z vidika subsidijarnosti in uh, suverenosti, tako da tu je predvsem potrebno zagotoviti večjo mero zaščite pred temi pojavi in obenem zagotavljati vse tisto, kar pomeni demokracijo. To je težko, pripričana pa sem, da se ravnovesje da najti. Hvala lepa. Ja, Griehenland da held 2015 655 655 milijonov evrov je dobila Grčija leta 2014 za begunce. Tako so povedali predstavniki Digi Home prejšnji teden in eh, verjetno bi se morali ob tem vprašati, kdo dobi ta denar in zakaj je den namenjen. No in eh, tukaj eh, gre za vprašanje organiziranega kriminala. Torej gre za povezave z organiziranim kriminalom. Gre za zanimivo študijo, ki bi jo vam vsekakor priporočala. Hvala lepa tem zaključujemo javni del seje. Koordinatorje spominjam na to, da je ob 11.00 še sestanek koordinatorjev, do takrat pa sejo prekinjam.